Uh, Kolegice in kolege, predlagam, da začnemo. Zeleni so tukaj, nekaj socialistov je tukaj. No, a bo tako do konca? Kdo je dovolj star, da se spomni prejšnjega mandata? Okay, no, nič hudega, bom začela. V redu, začenjamo z enajsto točko na dnevnem redu, to je Evropski solidarnostni sklad. Besedo dobi Rosa Estaras Fergut. Hvala lepa, gospa predsednica. Naj vam povem nekaj o tej temi. Solidarnostni sklad je bil oblikovan leta 2002. To je instrument, ki ga ima Evropska unija na voljo, da se odzove na pozive po solidarnosti, če pride do katastrofe v kakšni regiji. To velja za države članice in za pristopne države, torej tudi za države, ki niso v Evropski uniji. Pred letom 2002 intervencijskega ukrepa te vrste nismo imeli. Po mojem mnenju je to zelo pomemben in potreben instrument. Izkazal se je za zelo dobrega v obdobju, ki ga imamo. Leta 2005 je bila predlagana sprememba, zato ker je prišlo do težav pri izvajanju. Svet je to mm, spremenil, zato ker je prišlo do zelo veliko težav. Leta 2012, lani, sem predstavila poročilo, kako bi lahko spremenili uredbo solidarnostnega sklada, zato da bi bila bolj učinkovita in poskušali smo rešiti tudi težave, ki so se pojavile. Predlagali smo tudi, tudi nekaj drugih predlogov, ki se razlikujejo od eh, predlogov komisije, čeprav se bomo seveda o tem pogajali. Najprej, kar zadeva resne naravne katastrofe, ki povzročijo več škode, kot eh, znaša mejna vrednost. Sklad znaša 3 milijarde evrov. Če se preseže ta meja, potem vse šteje, kot da je katastrofa zelo velika. Določeni poslanci so podali svoje zahteve. Namreč katastrofe, ki vplivajo na večino državljanov ali katastrofe, ki vplivajo na večino gospodarstva ali imajo velike posledice za pogoje življenja. To je precej nejasen koncept. Številne regije so si na osnovi tega pripravile različna pričakovanja. Zato nisem vedela, ali so predloge sprememb sprejemljivi. Nekateri so bili sprejemljivi, nekatere smo zavrnili. Komisija je predlagala nekaj predlogov sprememb in s tem se strinjamo. Če pride do katastrofe nad enega odstotka BDP v določeni regiji, potem lahko začne veljati um, ta solidarnostni sklad. Predlog je odprt in mogoče je uvesti tudi predloge sprememb. In še nekaj sem želela povedati, namreč tema pomoči. Nujna pomoč je ključnega pomena pri katastrofah, da pomagamo ublažiti najhujše. Pri izdatkih bi lahko dobili pomoč v višini 30 milijonov, zato da bi lahko čim prej zagotovili pomoč v prizadetih državah. Tudi kar zadeva črpanje pomoči bomo spremenili. Ko se katastrofa zgodi, potem zagotovimo pomoč, če so izpolnjeni pogoji. Pogojev je več. Dolgotrajne katastrofe, naprimer poplave ali suše, se vedno bolj širijo. Tako je rekel tudi odbor regi. Tukaj bi lahko velje drugačne pogoje, s tem se strinjam, lahko vključimo tudi poplave v te dolgotrajne katastrofe, o tem lahko govorimo. Vendar, Obdobje za zahtevo za pomoč je deset tednov, sami pa si želimo, da bi obdobje spremenili, kajti to obdobje je pogosto prekratko. Oblasti se takrat ukvarjajo s tem, da takoj zagotovijo pomoč. Takrat morda ni popolnoma jasno, v kakšnem obsegu se je katastrofa zgodila, zato bi morali še razširiti ta rok. Pa še ena tema, gre za vprašanje infrastrukture. Odbor regij je govoril o tem in predlagajo, da ne bi bilo treba samo znova vzpostaviti infrastrukture, vendar omenjajo tudi možnost, da bi nekoliko preuredili infrastrukturo, zato da se katastrofa na iste mesto ne more pojaviti dvakrat. Kar zadeva regije NUC 2, tudi tukaj imamo posebne predpise. Tudi če regija ni iz eh, NUC 2, lahko zaprosi za pomoč, zato ker gre za čezmejno regijo. NUC 2 pa so Eh, regije, ki so si med seboj zelo različne. Včasih je lahko prizadeta tudi, prizadeta tudi zelo majhna regija, ki ni regija NUC 2. Če je to regijo mogoče primerjati z regijo NUC 2, potem prav tako lahko zaprosi za pomoč, kar zadeva izvajanje. Želimo si, da bi podaljšali veljavnost na eno leto, zato da bi zagotovili več prožnosti. Komisija je govorila o tehnični pomoči in podpori, naravne podpore oziroma naravne katastrofe se pojavljajo tudi v regijah s težavami, naprimer pred kratkim je prišlo do te nevihte na Sardiniji, to so majhne regije z omejenimi sredstvi, in uh, določena stopnja, naprimer dva odstotka se predlagata, bi morala biti zadržana za tehnično pomoč. To, gre, to je namenjeno inženirskim delom, tehnikom, arhitektom in tako naprej. To je bolj ali manj vsebina poročila v ponedeljek bomo predstavili poročilo, na to se bo začelo prevajanje. V časovnici so navedeni posamezni roki. Če se bomo držali rokov, potem bi lahko konec leta ali januarja glasovali. Naslednje leto bi zadevo obravnavali na plenarnem zasedanju in se spustili tudi v trialog. Govoriti moramo o različnih vprašanjih, naprimer o finančni perspektivi. Finančna perspektiva je bila zastavljena tako, da v skladu ni več milijarda evrov, ampak samo 500 milijonov. Tudi vprašanje podnebnih sprememb je pomembno, ampak o tem se bomo še pogajali. Uh, hvala lepa, hvala Rosa, sedaj pa poročevalci v senci. Samo Nikos Hrizohelos je tukaj, če se motim, me prosim, popravite. Vi boste govorili v imenu socialistov. Hvala lepa. Mislim, da moramo najti rešitev za ta Evropski solidarnostni sklad zato da bo sklad lahko deloval tako, kot je treba. Vidimo, da je katastrof vedno več. Podnebne spremembe povzročajo, da se katastrofe pojavljajo vedno pogosteje, da so vedno hujše in imajo tudi vedno hujše posledice. Tukaj imamo v mislih poplave, suše, požare, nevihte in tako naprej. Svetom moramo doseči soglasje zagotoviti moramo, da bo mogoče upoštevati tudi solidarnostni sklad. Strinjam se z zelo veliko tega, kar je povedala poročevalka. Poročilo moramo še enkrat natančno prebrati, ampak veselim se že sodelovanja. Opozorili smo na še eno temo, namreč poskrbeti moramo, da komisija ne bo vedno znova ponavljala napak. Na pri obnovi in rekonstrukciji moramo upoštevati izkušnje, ki smo se jih naučili zaradi te katastrofe. Preučiti je treba, zakaj je prišlo do katastrofe, da se infrastruktura ne zastavi znova tako, da se lahko katastrofa znova pojavi. To velja za poplave. Naprimer, imamo določeno reko, ki poplavi. Zato, ker se na tej reki, naprimer, gradijo mostovi in ceste, rečno dno pa ni primerno za to. Če pride do katastrofe, je treba preveriti, zakaj je do te katastrofe prišlo. Srečati se morajo eh, strokovnjaki. Vse skupaj je lahko posledica naravnih okoliščin, ampak morda je katastrofa povezana tudi z napakami pri gradnji. Pri rekonstrukciji in obnovi moramo to analizirati. Analizirati je treba razloge, vzroke in iz tega potegniti določene sklepe. Ne samo, da denar usmerjamo v to smer, ker bi se napake vedno znova pojavljale, zato ker načrtovanje ni bilo ustrezno zastavljeno. pri poplavah se pogosto zgodi, da je razlog prav napačno načrtovanje. Imamo zakonodajo na tem področju. Zakonodaja govori o gospodarjenju z vodami in mislim, da bi to zakonodajo morali uporabiti. Oblasti morajo presoditi, zakaj je do katastrofe prišlo. Če se z vodnimi viri slabo upravlja, potem lahko ti vodotoki poplavljajo. Tudi to moramo preveriti. Po našem mnenju bi bilo dobro, da bi razširili ali podaljšali rok za vložitev prošen. Mejno vrednost bi morali dvigniti iz enega odstotka na odstotek in pol in kar zadeva rok. 18 mesecev na mesto 12 je smiselnih Za pripravo načrtov je potreben določen čas in eh, na podeželju je to zahtevno in birokratsko delo, zato je prav, da rok razširimo na leto in pol. čas, ki ga oblast potrebuje, je hm, zaenkrat deset tednov. Po mojem mnenju je to prekratek rok, zato ker se oblasti takrat eh, posvečajo nujnim zadevam, ne pa vlogam za solidarnostni sklad. Zato bi morali rok podaljšati. In še nekaj, Oblikovati bi morali mrežo strokovnjakov, ki bi lahko bili v regijah samih. V regijah morda nimajo vsi možnosti za mm, zaposlovanje strokovnjakov, za analize in tako naprej. Imeti bi morali neko zbirko podatkov strokovnjakov za to, da ne bi to oviralo vloge prošen. Hvala, Mariteres Sanchez Schmidt in potem naprej. Najlepša hvala, gospod predsednica. Najprej bi rada pozdravila ta nov predlog reforme solidarnostnega sklada. Mislim, da se vsi strinjamo, da je usmerjen eh, pravilno osem let blokade, osem let regije čakajo na eh, bolj preprost način eh, dostopa do pomoči. Vsi si prizadevamo za poenostavljanje, ampak eh, svet zavrača to možnost in mislim, da smo v precej dramatični situaciji. Spomnimo, solidarnost je eno od bistvenih temeljnih načel Evropske unije imamo uh, eh, 400 milijonov evrov za Nemčijo, Češko. Prejšnji teden smo glasovali o teh 400 eh, milijonih evrov in uh, ta odločitev je bila sedaj sprijeta. Mislim, da je treba sedaj uh, ta sredstva dejansko uh, uporabiti. Spomnimo na Italijo, ki je predolgo čakala na odprtje sredstev. Za Evropsko unijo je očitno lažje, da reagira na nesrečo na drugi strani planeta, eh, ne pa na nesrečo tukaj in to je noro. Šestinpetdeset primerov nesreč smo imeli in eh, tem smo namenili več kot tri eh, um, milijarde evrov. Kolegi so že povedali, da se bo število teh nesreč povečalo tudi zaradi podnebnih sprememb in mislim, da moramo eh, to upoštevati v, nase, v našem razmisleku. Več naravnih nesreč eh, ni dobilo pomoči, eh, naprimer junija Eh, na jugozahodu eh, Francije. Tam je prišlo tudi do smrtnih žrtev in do škode v višini milijonov eh, evrov. In v nekaterih mestih je bilo stanje zelo, zelo težko. In ljudje niso mogli dostopati do sredstev za pomoč. zdi se, da so vse te prošnje eh, naletele na gluha ošesa, kar se tiče francoske vlade. Eh, potrebujemo 1,5 ehm, odstotka, o tem smo govorili, in pa avans 10 eh, odstotkov. v luči evropskih volitev in kampanje eh, moramo resnično narediti korak naprej pri tem. Morda bi lahko spremenili stopnjo glede na eh, to, da je treba okrepiti eh, pomoč določenim regijam, ki jo bolj potrebujejo. Pomembno je, da naš odbor hitro napreduje. Hvala, gospod Staras Feragut, za vaše delo strinjam se z vašimi komentarji, kar se tiče obdobja eh, za samo uporabo sredstev. Ni dobro, da smo šli z 2 eh, milijard na 500 milijonov. Svet je dejal, da eh, je zmanjšanje sredstev upravičeno, zato ker sredstva niso bila uporabljena. Ampak svet sam blokira uporabo in to ni dober znak če se bo sklad zmanjšal, potem je treba najti sredstva tam, kjer obstajajo v strukturnih skladih. Vzpostavimo strategije za nujno pomoč eh, in vse te naravne nesreče, bodi si požari, eh, povodnje in podobno. Upam, da v tem primeru svet ne bo blokiral odločitev upam, da bo solidarnostni sklad bolj dostopen v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa, Đorđo Stavrakakis. Hvala lepa, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Najprej se želim zahvaliti poročevalki za to, da je predstavila poročilo. Verjetno veste, da sem sam poročevalec za mnenje v odboru za proračun. Včeraj smo imeli izmenjavo mnen, kjer sem predstavil svoj predlog. Omejil sem se seveda na pristojnosti odbora za proračun. Pozdravil sem predlog komisije, kajti po mojem mnenju gre to v pravo smer. Vendar, pri določenih točkah bi po mojem mnenju morali narediti še korak naprej merilo za mobilizacijo solidarnostnega sklada za izjemne regionalne katastrofe bi bilo mogoče izboljšati. Mislim, da bi morali prak zmanjšati na en odstotek BDP-ja posamezne regije. Upoštevati bi morali tudi zahtevke za pomoč posameznih regij, posamezne finančne transferje bi omejili na 40 milijonov evrov. Obozoril sem tudi na to, da je predlog komisije za financiranje pomoči zaenkrat zastavljen univerzalno. Mislim, da bi morali poiskati alternativne vire financiranja. Prav tako sem predlagal, da bi koriščenje sredstev podaljšali iz 12 na 18 mesecev, zato ker saniranje katastrofe v posameznih regijah lahko traja zelo dolgo. Mislim, da bi morali poskrbeti tudi za preventivo. Sklad bi morali dopolniti z drugačnimi mehanizmi, naprimer Evropski strukturni in investicijski sklad, zato da bi pripomogli k tem prizadevanjem tudi z tehnično podporo bi lahko pomagali pri črpanju sredstev iz solidarnostnega sklada. Hvala. Hvala, sedaj pa Oldrih Vlasah. Pani predsedkinje, ja bi htjel... Hvala lepa, gospa predsednica. Zahvaljujem se poročevalki za to mnenje mislim, da je to kakovostno, zelo dobro besedilo. O določenih vidikih pa bi morali še razmisliti. Evropska komisija se sklicuje na regije NUC 2 in zahtevajo merilo 1,5 odstotka BDP. Ampak eh, katastrofe se žal ne omejujejo na upravne regije. Katastrofe imajo včasih čezmejno naravo in uh, zato bi se morali omejiti na širšo regijo, na širše področje pri izračunu tega praga 1,5 odstotka BDP. Mislim, da ne bi smeli izhajati samo iz regije NUC 2. Ta odstotek in pol BDP-ja je merilo, ki ne zadošča. Še posebej, če se spomnimo na najhujše katastrofe, naprimer izbruh etne ali kakšne poplave težko bi v zvezi s temi ali v skladu s temi merili ocenili škodo. Mislim, da so tukaj potrebne prilagoditve. Referenčne vrednosti moramo ustrezno zmanjšati, rekel bi na en odstotek BDP. Prav tako je treba upravni postopek olajšati, prizadete pa je treba prav tako obvestiti, o različnih možnostih, ki jih imajo. Vloge bi bilo treba zagotoviti tako, da jih je mogoče vložiti tudi več kot deset tednov po posamezni katastrofi. Določene regije pač potrebujejo več časa, da ugotovijo, kolikšna škoda je bila storjena, včasih traja še dlje, dokler eh, ni mogoče razglasiti nujnega stanja in oceniti škode. Hvala lepa. Sedaj pa Johannes Vahter. Ampak še nekaj bom vprašala sama. Lepo prosim, da nam poveste, kaj vemo o stališču sveta. Odločili naj bi se tako kot ponavadi, ampak eh, ali vemo, kaj menijo ministri za finance? Ali ima svet morda kakšno časovnico? Sami smo optimistični, do marca ali aprila bi o tem glasovali na plenarnem zasedanju. Povejte nam, kaj veste. In še nekaj, Nam lahko prosim poveste, koliko sredstev je bilo letno črpanih ali se je kdaj to uh, povišalo na več kot 500 milijonov. Zakaj je bil sklad zmanjšen na 500 milijonov? Thank you very much, uh, Madam Chairman. Um, if, if I may, I, I... Hvala lepa, Hvala, gospod predsednica. Takoj bom odgovoril na te stvari, ki ste jih omenili vi. Svet še ni imel zasedanja, na katerem bi govoril o našem predlogu. Prvo zasedanje delovne skupine za strukturne ukrepe je načrtovano za konec tega tedna. Začasna časovnica za prva zasedanja v prvih treh mesecih naslednjega leta je že zastavljena, ampak vse skupaj je seveda ne uradno oziroma ne dokončno, odvisno pa je seveda od tega, kakšna stališča bodo sprejele države članice v zvezi s posameznimi elementi našega predloga. Več podrobnosti v zvezi s tem vam žal ne morem podati. Svet mm, nima nujno motivacije, da bi postopal hitro, zato ker zakonodajo na tem področju že imamo in zakonodaja ne bo potekla, zato ne mudoma pritiska svet ne čuti, seveda pa svet želi poskusiti doseči svojo komisijo, pa bo pritisnila na svet za to, da bi zakonodajo sprejeli še pred eh, koncem mandata Evropskega parlamenta. Vprašali ste tudi o letni uporabi sklada. Od leta 2002 je veljala ena milijarda evrov za največjo možno dodelitev. To nikoli ni bil cilj porabe, ampak je to samo znesek, ki bi ga komisija lahko porabila v najhujših okoliščinah. V uredbi ni navedeno, kako bi to lahko uporabili, ampak zapisano je, da bi morali sredstva dodeljevati zelo modro, zato da sklad ne bi ostal brez sredstev do konca leta. Sklad mora ostati do zadnje četrtine vsakega leta. In v zelo slabem letu, naprimer, potres v Lakvili, poplave v Nemčiji in kak gozni požar nekje v Španiji lahko povzročijo, da uvedemo posebne ukrepe. Uporaba sklada zelo niha. V nekaterih letih smo porabili samo 100 milijonov, v nekaterih letih pa več kot 800 milijonov. leta 2002, ko je bil sklad oblikovan, izdelala metodo, s pomočjo katere izračuna dodelitve, temelječ na načelu, da ne, smeti, ne sme veljati element prvi pride, prvi melje, ampak da poskrbimo, da bomo imeli dovolj sredstev za vse leto. Revne države bi morale prejeti več denarja v relativnem smislu od bogatih regij, če se pojavi potreba. Ena milijarda pa bi morala biti dovolj za vse. Metodo poznate in izkazala se je za relativno dobro, lahko jo uporabimo in uh, metoda izračunov se je sklada s pričakovanji, sklada nismo nikoli do konca izčrpali, v zadnjih enajstih letih smo ga porabili do eno tretjino, naprimer, v nekaterih letih več, v nekaterih letih manj. Sedaj pa komentarje poročevalke in različnih poslancev v odboru. komisija želi izboljšati delovanje obstoječega solidarnostnega sklada, tako da bi se sklad bolje odzival, da bi bil bolj pregleden in bolj enostaven za uporabo. Menili pa smo, da bi morali ohraniti temeljna načela sklada kot takega. Predlogi, ki jih podamo, ne bi smeli voditi do višje porabe sredstev, kajti države članice ne bodo sprejele predloga, ki bi vodil do više porabe, vsaj ne v teh okoliščinah. V novem večletnem finančnem okviru je bil sklad skrčen za skoraj polovico in to ne pomaga, ko razmišljamo o tem, da bi dodali kaj k skladu. En element je, da si želimo en preprosti kriterij za regionalne katastrofe. To pa mora biti izjema, ne pa pravilo. Pravilo so večje katastrofe, ampak eh, uredba omogoča tudi, da bi sklad uporabili za manjše tako imenovane regionalne katastrofe. To je bilo omenjeno že prej namreč. Merila, ki jih imamo sedaj v uredbi, so preveč zapletena, to želimo nadomestiti s preprostim izračunom, ki temelji na BDP, predlagali smo odstotek in pol. Predlog tukaj je bil en odstotek. Predlagamo en odstotek in pol. Zakaj? Do tega predloga smo prišli po dolgem premisleku, zato ker bi tako mobilizirali sklad za regionalne katastrofe v skladu z prakso iz preteklosti če bi prak zmanjšali na en odstotek BDP, bi v prihodnosti vključili tudi več manjših katastrof, ki zaenkrat ne bi bile upravičene do finančnih sredstev. To pomeni, da bi povečali število mobilizacij in tudi potencial za porabo. Zato nisem popolnoma prepričan, da znižanje praga na en odstotek dejansko pomeni rešitev, ki si jo želite. Kaj predlagamo? Predlagamo, da bi bili prisotni prej kot sedaj. Ta plačila vnaprej so omejena na 10 odstotkov ali 30 milijonov ali 40 milijonov. Mislim, da to ne bo uvedlo posebnih sprememb komisija temu ne bo nasprotovala. To niso večji posegi v naš predlog. Vprašanje je, kako se ta finančna sredstva zberejo. Mislim, da je potreben še dodaten razmislek v zvezi s tem. V odboru za proračun smo včeraj že govorili o tem, da bomo iskali alternative trenutnim predlogom in to bi dejansko zahtevalo spremembo pravkar sprejete uredbe o skupnih določbah za strukturne sklade. To ne bi bilo posebej dobro, ampak če bi se mm, to dalo izvesti, potem komisija ne bi temu nasprotovala. Obdobje za uložitev vloge desetih tednov je obdobje, ki je za nekatere poslance prekratko. Deset tednov je predlog, ki je v trenutni uredbi, tega ne spreminjamo in v teh desetih tednih poskušamo zadeti ravnotežje med relativno hitrostjo in zagotavljanjem, da imajo države članice na voljo dovolj časa, da ocenijo škodo. Vemo, da države članice za pomoč zaprosijo šele tik pred zdajci. Ne vem pa, ali je podaljšanje roka smiselno. Naš cilj bi moral biti, da se sklad odziva hitreje, če bomo ta rok podaljšali na 15 ali ne vem koliko tednov, potem bodo finančna sredstva spet prišla kasneje. Zato bi nas kritizirali. V primeru, ko se kriza dlje časa vleče, potem bi moralo biti možno zagotoviti podrobne informacije kasneje, tudi če je prošnja uložena v okviru teh desetih tednov. NUC 2 naj ne bi bila ustrezna referenca za določanje regionalnih katastrof. Katastrofe moramo določiti v zvezi z nečim in v zvezi z nečim, za kar obstajajo statistični podatki. Res je, katastrofe ne spoštujejo upravnih meja, ampak v tem primeru pač združimo več regij NUC2 in ponderirano povprečje teh dveh ali treh področji bi morali potem vzeti za referenčno številko. Pri čezmejnih regijah bi se lahko pojavile težave, kajti sklad v trenutni obliki je namenjen pomoči državam članicam. Države članice dobijo pomoč za reševanje iz eh, težav, ki jih prizadanejo naravne katastrofe. V obmejnih regijah je težko določiti, v zvezi s katero državo bi morali sklad mobilizirati, če pride do katastrofe. Če ima katastrofa mm, čezmejni značaj, je mogoče sklad mobilizirati za dve državi in to še vedno velja. Če se v eni državi pojavi katastrofa, lahko tudi sosednja država zaprosi za pomoč, čeprav ne izpolnjuje pogojev. Predlog, da bi podaljšali izvajanje na 18 mesecev, je za nas spremljiv. Države članice imajo težave pri porabi tega solidarnostnega sklada v enem letu in eh, če bomo v prihodnosti zmanjšali ali skrajšali čas od katastrofe do takrat, ko dejansko izplačujemo, potem bomo lahko podaljšali obdobje plačevanja. Smiselno bi bilo, da se to zgodi na 18 mesecev. Komisija temu ne bo nasprotovala tehnična pomoč, 2 odstotka naj bi namenili tehnični pomoči, uredba zaenkrat ne predvideva tehnične pomoči, zato ker je bilo mišljeno, da bi podpirali nujne operacije, ne pa administracije. Trenutno celoten sklad podpira operacije, ne pa uprave, ki izvajajo porabo sredstev iz sklada. Če se pojavi mnenje, da imajo države članice težave pri izvajanju tega sklada brez tehnične pomoči, potem lahko o tem tudi govorimo, ampak po našem mnenju je bolj smiselno, da se omejimo samo na to. Mislim, da sem odgovorilo vse. Če ima kdo še kakšno vprašanje, hvala. S tehnično pomočjo ste mislili tudi na strokovnjake. Niko se zastavi vprašanje v zvezi s strokovnjaki, ki bi lahko ocenili uh, škodo in to profesionalno in hitro. Glede na izkušnje, ki jih imamo, to ni bila težava. Poznamo primere v katerih je Evropska unija pomagala strokovnimi ekipami, ki so ocenile eh, škodo, naprimer v Lakuili. Smo tako postopali. Ne zavedamo pa se, da bi to vodilo v kakšne finančne težave. Ko države zaprosijo za tehnično pomoč, je to bolj tehnična pomoč eh, v okviru upravnih stroškov. Mislim, da je to še vedno predmet razprave. Bi morali sklad uporabljati za takšne zadeve dvomim. Lambert Val Nisteroj na to, Oldrih Vlasak in na to poročevalka. Poročevalka bo sklenila razpravo, tako da če se želi soglasiti, Lambert, potem sedaj. Kratek bom. Občutek imam, imam da ko slišimo vse te komentarje, vidimo, da zadeve niso preproste. Nekateri komentarji se nanašajo na zelo natančne določbe v eh, uredbi, drugi pa se nanašajo na prihodnost, na obdobje naslednjih sedem let. Če podpremo eh, poročevalko, nimamo nobenih jamstev za to, da bomo dobili rešitev sedaj. Če pa ohranimo trenutno stanje, pa verjetno spet ne bo napredka, vsaj ne v eh, zvezi s svetom. Resnično si želimo dokončati to delo eh, do konca tega sklica. potrebujemo intenzivno delo, eh, veliko sestankov ali pa trialogov. Veste, da februarja, marca čas teče hitro in na to se vsi eh, odpravijo na volilne kampanje. Mislim, da bi morda lahko napisali kako, eh, kakšno pismo in na ta način zagotovili hitro delo, kako smo naprimer to počeli eh, lani. Posebni primeri si zaslužijo posebno obravnavo in to je takšen primer. Hvala, Odrih. Najlepša hvala, gospa predsednica. Imam informacijo. Danes in jutri bo odbor regi govoril o poročilu gospoda Brandeja, Van Brandeja o solidarnostnem skladu in to je treba upoštevati. Veliko vprašanj eh, oziroma odgovor, odgovorov eh, najdemo tudi v tem poročilu in poročilo je že na voljo. Hvala. No comments, like ask... Če ni več komentarjev, potem besedo predajam Rosi. Gracias, Bien, de... Najlepša hvala, gospa predsednica. ob štirih bom govorila pred eh, odborom regi in razpravljala o solidarnostnem skladu. Odbor regi je že pripravil svoje stališče, ki je podobno našemu. Sedaj pa dovolite, da eh, povzamem to razpravo. Regionalne naravne nesreče so bile do sedaj definirane precej abstraktno. načela, ki predstavljajo eh, temelje Evropske unije, so solidarnostna. Pomagati moramo državam in regijam. In to na osnovi proračuna. Če določena regija izpolnjuje kriterije, če je prišlo do naravne sreče, če so izgubljena življenja, še vedno utemeljimo ukrepe na podlagi eh, denarja, predstavili bomo predlog enega odstotka. Na to v fazi pogajen v trialogu pa se bomo odločili oziroma bomo ugotovili, če bomo lahko obdržali en odstotek ali če se bomo morali odločiti za odstotek in pol. Tako bi brez dvoma postali bolj odzivni eh, v primeru naravnih nesreč odbor regiji, tudi komisija si želi ta enega odstotka. Takšne naravne nesreče, ki trajajo dolgo časa, v takšnih primerih mora, moramo resnično pomagati. veliko regij nima možnosti za to, da pripravijo dobro utemeljeno prošnjo za sredstva. Morda bi morali sredstva nameniti nadgradni oziroma skrbi za infrastrukturo, ampak to ni vse. pogosto, ko pride do nesreče, če, naprimer, eh, če se naprimer pojavi poplava, če je nek most na napačnem mestu, se ga da zamenjati, prenesti, premestiti. Bomo videli, če lahko rešimo to pravno vprašanje zagotavljanja sredstev. Razširili bi radi tudi rok, tako da bo za regije lažje vložiti prošnjo. Tako da ne bo prihajalo do teh zamud, o katerih je govorila komisija. Za izvajanje uporabo sredstev pa bomo razširili obdobje na 18 mesecev. Mislim, da to ne bo težavno. Na to pa še NUC 2 komisija želi naslednje. Če se nesreča zgodi v regijah na ravni NUC 2, potem moramo upoštevati njihovo prebivalstvo in potem so lahko te regije upravičene. Ampak o tem se bomo še pogovarjali. Komisija želi, da eh, države članice izvedejo tudi preventivne ukrepe. Seveda ni dvoma, da je preventiva zelo pomembna in tudi eh, besedilo mora odražati takšne ukrepe. Svet ne čuti potrebe, da bi kaj naredili, saj uredba že obstaja, ampak prosila bom za pomoč komisijo in celotni parlament. Če lahko nekaj izboljšamo, potem moramo to storiti, saj bi izboljšali samo uporabo sklada veselim se predlogov sprejem, ki bodo šli v to smer. Brez doma bomo lahko prišli do dogovora. Popolnoma se eh, strinjam z besedami gospoda Van Nisteroja. Dokončati moramo to delo do konca sklica. Hvala. Danes se ne bomo ničesar odločili. To ni potrebno. Glede na dnevni red. lahko rečem, da bomo 18. decembra imeli predstavitev poročila, na to bomo dobili tudi uh, rok za uložitev predlogo sprejem, verjetno še 6. januar, na to pa glasovanje 31. januarja. 31. januarja bomo imeli tudi javno predstavitev na temo solidarnostnega sklada. 23. pa imamo tudi sestanek s krškim predsedstvom pozivam vas, da predsedstvo jasno poveste, kako pomembno je to poročilo, kako pomembno je, da sodelujemo in razrešimo odprta vprašanja eh, v okviru tega sklica parlamenta. Če ne, potem morda obstaja eh, možnost za eh, prvo obravnavo aprila in na to bo novi parlament odločil, če s tem nadaljuje ali eh, ne. In to je naša edina možnost, naši dve možnosti. Sodelovali bomo s predsedstvom v največji možni meri, tako da bi ugotovili, kaj je mogoče in kaj ni mogoče. Hvala, hvala tudi komisiji. Sedaj pa se lahko letimo, lotimo glasovanja. Imamo predlog spremembe dnevnega reda strani LS Lambert. Izvoli. Na kratko, ste vsi tukaj? Ste vsi tukaj za glasovanje? Uporabil bi ta čas za to, da vas prosim, da ne glasujemo o poročilo von. Dobili smo kompromisne predloge, ampak precej pozno. Imam še nekaj vprašanj v zvezi z dvema od eh, teh kompromisov. Rad bi se pogovoril s predlagatelji, ki pa jih ni tukaj. Bi lahko glasovali 18. decembra, če je to mogoče, potem bi eh, sam rad preložil to glasovanje. Ima kdo kaj proti? Gospa predsednica, morda lahko zastavite vprašanje vi. Morda bi bilo to bolje. Sedaj na tem mestu ne bom podajal natančnih informacij. Predsednica bo to naredila, ker predsednica mora to narediti. Imamo torej predlog za predložitev za sprejemljeno dnevnega reda. Je kdo proti? Ne. Prav. O poročilu von bomo glasovali na decembrski seji. Prosim, preverite svoje glasovalne naprave vložite kartice in glasujte. Kakšen koordinator brez kartice? Kolegi, več kartic imamo, kot bi jih morali imeti. Bolje je, da pritisnite eh, gumb in preverite napravo. Konec glasovanja. Okay, Herman Winkler, point 12. Herman Winkler, 12. točka na dnevnem redu. Gre za poročilo o pametni specializaciji. Glasujemo o predlogu spremembe 13. Imamo jezikovni ustni predlog spremembe, nihče ni proti, tako da bomo glasovali za izglasovano spremembo. Kdo je za? Proti? Vzdržani spred predlog sprejem je 14, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sprejem je 15, z ustnim predlogom sprejem je socialistov, nihče mu nasprotuje, tako da glasujemo spremembo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sprejembe 18, z ustnim predlogom sprejembe, nihče mu ne nasprotuje, glasujemo spremembo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet, kompromis pet, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Težko je videti, eh, kako ste glasovali, prosim, dvigujte eh, roke. 22, kdo je za? Kdo od socialistov vodi glasovanje? A, George, prav. kdo je proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis šest, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis sedem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis osem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis devet, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet predlog spremembe 32, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 37, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 38, kdo je za. Preverili bomo predlog spremembe 38. Glasujte, prosim. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjenje 16 proti 12. 39. Kdo je za? Proti. Preverili bomo tudi 39. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet 19 proti 10. Kompromis 11. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 12. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet sprejet. Kompromis 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 14, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Komprom... Predlog sremembe 49, ustnim predlogom sremembe, kdo proti, ne, glasujemo s premembo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 15, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sremembe 55, kdo je za, proti vzdržani. Spred 56. 56, kdo je za? Proti. Preverili bomo predlog spremembe 56. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejetje 19 proti 9. Kompromis 16, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 17, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 18, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 62, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. 63, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. 64, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 19, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 67, kdo je za, proti. Preverili bomo, preverjamo predlog spremembe 67. Glasujte, prosim. sprejete. 68 za, proti, vzdržani. Sprejet. 69 za. Preverili bomo 69. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. 18 proti 12. Vodne izjave. Kompromis 1. Kdo je za, proti, vzdržani. Sprejet. Kompromis 2. Kdo je za, proti, vzdržani. Sprejet. Predlog sprememb je 3. Kdo je za? proti vzdržani spred, preusrembe 4, kdo je za, proti vzdržani spred, 5, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 3, kdo je za, proti vzdržani spred, 9, kdo je za, proti vzdržani spred, 10, kdo je za, proti vzdržani spred, 11, kdo je za, proti vzdržani spred, 12, z ustnim eh, jezikovnim predlogom spremembe, je kdo proti, ne, glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Končno glasovanje, elektronsko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Ne vem zakaj, ampak odlično poročilo zadeve, ki niso sporne, včasih niso dobre, se veste. Čestitke v vsakem primeru. Sedaj eh, nas čaka poročilo Kadenbach, ker smo eh, točko 13 umaknili. Kompromis 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 2, kdo je za, proti vzdržani spred, kompromis 7, kdo je za, proti vzdržani spred, kompromis 3, kdo je za, proti vzdržani spred, kompromis 4, kdo je za, proti vzdržani spred, kompromis 5, kdo je za, proti vzdržani spred, kompromis 6, kdo je za, proti vzdržani spred, 8, kdo je za, proti vzdržani spred sprejet. Glasujemo o osnutku mnenja. Elektronsko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Prav tako soglasno. Sama nisem glasovala, dodajte še moj glas. Ja. In to je to. Končali smo z glasovanjem. Kolegi, ker je v dvorani še vedno veliko ljudi, vas prosim, zato ker imamo nekaj več časa ob 10.30 bomo prisluhnili predstavitvi zunanje študije, predlagam, da se lotimo 16. točke o Kanarskih otokih. Morda veste, da obstaja sklep eh, sveta, ločba sveta o seznamu proizvodov, ki so proizvedeni lokalno na Kanarskih otokih. Sprejeti moramo pravni okvir za to, da potrdimo te specifične ukrepe. Predlagam, da sprejmemo ta predlog komisije brez predlogov sprememb na osnovi člena 46 v skladu s poenostavljenim postopkom brez predlogov sprememb. Formalno ga lahko uporabimo razen, če mu nasprotuje pet članov odbora ali več je kdo proti temu predlogu uporabe člena 46. Moja prošnja je torej, da spremete ta poenostavljeni postopek. Gre namreč za tehnični predlog, obenem pa je sprejetje odločitve nujno, saj moramo ta ukrep sprejeti decembra na plenarnem zasedanju, tako da bomo lahko nadaljevali z delom, drugače bo trenutni dokument eh, potekel konec decembra in kanarski otoki bodo eh, v težavah. Prav, o tem smo se odločili. Najlepša hvala. Še vedno imamo čas, tako. Aha, Nikos, izvoli. I don't hear you. Ne slišim te. Mikrofon, prosim. As a group with a letter from uh, our coordinator Alfonsin, eh, we have asked the Kot skupina smo prosili odbor regi, da pripravi javno predstavitev na temo učinka politike trojke o uspehih in eh, neuspehih regionalne kohezijske politike. V odboru Ekon se je začel podoben postopek, tako da bi bilo zanimivo, če bi podobno storili tudi tukaj v odboru. Osredotočili bi se na regionalno politiko in kohezijsko politiko. O tem se bomo morali pogovoriti s koordinatorji. Upala sem, da bi to storili decembra decembra bi lahko sprejeli odločitev. Lahko vam povem zgolj to, da sledim dogajanju v odboru Ekon in ne bi, mi, ne bi mi bilo všeč, če bi odbor regi imel podobno razpravo. Upam, da lahko to naredimo eh, na naš način, upoštevajoč specifičnosti našega dela. Ne, ne bi se odločali o trojki, govorili bi o dejstvih, o trenutnem stanju. Odločili se bomo, nažalost koordinatorja socialistov ni tukaj, koordinatorja ELS in EKR ne poslušata, ker se pogovarjata eh, tam na štiri oči. Počakali bomo na sestane koordinatorjev za to odločitev. To bi lahko storili, sploh ne, sploh ne veste, o čem smo se pogovarjali, saj ni važno. To bomo vrstili na dnevni red eh, decembrskega zasedanja koordinatorjev. Prav. Hvala. Prelagam, da se lotimo 17. Eh, točke. Z nami je namreč eh, Georgius. Ne vem, če imamo še kakšne druge predstavnike poročevalcev osenci, ampak Georgius je z nami. Izvoli. Najlepša hvala, gospod predsednica, kolegi in kolegice gre za poročilo, ki se osredotoča na uh, stopnje napak za 2012. 6 do 6,8 odstotka, to je stopnja. Glede na poročila v medijah, medijih, se moramo zavedati, da so uh, te napake po, pogosto administrativne narave ne vemo, koliko denarja je izginilo zaradi eh, prevar. Nekateri eh, preveč napihujejo te zadeve. Številke pa imamo. Kaj ugotavljamo v kohezijski politiki za 2012? Goljofije predstavljajo ni celih 42 odstotka sredstev. Programi za kohezijski sklad, za socialni sklad in za razvoj podeželja je uh, eh, ni celih dve odstotka Naš cilj je seveda eh, stopnja nič odstotkov, ampak eh, do takrat nas čaka še veliko dela. Pozdravljam nove določbe v uredbi, gre za skupne določbe za program od leta 2014 do 2020. Te določbe so bile sprejete v postopku soodločanja. Naša pogajalska ekipa je pridno in eh, trdo delala ne zgolj predsednica, ampak tudi ostali kolegi, ki so sodelovali. Gre torej za skupne določbe, ki se nanašajo tudi za, na določitev ustreznih eh, revizijskih organov. Gre za revizijske postopke, gre za finančne korekcije, neto korekcije in tudi na. Uh, povprečno stopnjo in z vsem tem bomo zmanjšali uh, stopnjo napak. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa razprava. Jan Olbricht, izvoli. <clears throat> The, the, the shadow, uh... Hvala. Sem poročevalec v senci skupine ELS za to poročilo. V tem trenutku imam eh, nekaj komentarjev, ki so mi zelo blizu srca. Vedno se nam zastavlja isto vprašanje, kaj pomeni ta razrešnica? A je to analiza, eh, poročilo računskega sodišča ali pa je ta razrešnica besedilo, ki nam omogoča zastaviti vprašanje, ali so bila sredstva pravilno eh, porabljena ali ne. Pogosto gre zgolj za čisto analizo računskega sodišča, kljub temu, da se zavedamo, da revizijski sistem deluje zelo specifično računsko sodišče, naprimer vzame eh, nek določen eh, element projekta, določen datum in na to opravijo nadzor za ta datum. Na koncu leta pa je bilo opravljenih ogromno popravkov. Situacija se spremeni v primerjavi z datumom revizije. Prišlo je do popravkov, do sprememb tekom leta od tistega datuma. Po mojem mnenju bi torej morali na to razrešnico gledati kot na rezultat analize vseh dokumentov. To pomeni, da moramo poštevati poročilo računskega sodišča, obenem pa tudi pojasnilo revizije strani eh, Evropske komisije. Upoštevati moramo tudi dejstva in popravke, ki so bili eh, opravljeni po opravljenem nadzoru. Pogosto je namreč stanje videti precej hujše, kot je dejansko. Gledati na datum nadzora ni dovolj. Pogosto imamo informacije o eh, stopni napak, na to pa jih primerjamo z relevantnimi podatki in eh, ugotavljamo, da prihaja do razlik. To je prvi komentar. Drugi komentar ko uvajamo nove instrumente v kohezijski politiki, vedno prihaja do spremem. Ko primerjamo podatke iz različnih držav članic za različna obdobja, zadeve niso tako jasne, ampak ti instrumenti eh, so dobri in prihaja do napredka. To bomo našli tudi v poročilu. Tretjič. Pozitivno v poročilu računskega sodišča je naslednje. Končno imamo v rokah ne zgolj analize Eh, stopenj napak, ampak tudi analize učinkovitosti politike tekom leta. To je eno od poglavij v poročilu računskega sodišča. Po mojem mnenju gre za eh, kvalitativno eh, spremembo v poročilih. Pogosto smo ponavljali, da obstajajo nekateri programi, nekateri projekti, ki so popolnoma eh, dobri, kar se tiče stopnje napake, ampak so popolnoma neučinkoviti. Na to pa imamo učinkovite projekte, imamo, kjer imamo visoke stopnje napak, zato ker so to novi programi, kjer ljudje še niso tako izkušeni. Napake so sicer pomembne, ampak ne tako pomembne, to ni goljufija, to niso prevare, napake so lahko zgolj rezultat eh, nekega novega projekta. Mislim, da bi morali primerjati napake z učinkovitostjo in na to sprejeti odločitve. Hvala. Hvala. Še kdo? Markus Piv. Ja, dan, Hvala lepa, gospa predsednica. Prebral sem celotno poročilo in sprašujem se, zakaj poslanci v odboru regije, za regije ravnajo tako, kot ravnajo. Sam sem poročoval za celotno poročilo. Zadeva moramo izboljšati, še posebej ker bo drugače naša evropska politika neverodostojna. Bolje je, če mi sami pokažemo na svoje slabosti, ne pa da nas na to obozarejo euroskeptiki. Že tretje leto zapored se stopnje napak dvigajo, to ni dober signal. Računsko sodišče je preverilo samo štiri nacionalne organe in še to ne organe iz kritičnih držav, iz držav, kjer so napake velike, ampak iz nekritičnih držav. Zato je to poročilo šibko poročilo. In če se že v tem poročilu izkaže, da je stopnja napak 6 ali 8 oziroma 6 odstotkov, potem je to za mene alarmantno. Mislim, da bi morali zahtevati vsaj izboljšave. Ne bomo re kritizirali regionalne politike v celoti, mislim, da smo lahko ponosni na to, kar smo dosegli s regionalno politiko, ampak dejansko je tako, da se napake pojavljajo vedno v istih državah, še posebej v obdobju 2000 do 2006, v obdobju 2007 do 2013 smo že dobili prvo oceno in vključene so skoraj vse tiste države, ki so prej delale napake. Vključene pa so še države, ki nimajo dobrih metod preverjanja. Oldrich je povedal, da so bile izvedene korekture. To je res, ampak te korekture trajajo sedaj 10-12 let. Projekti se zamenjajo z novimi projekti in ti se zamenjajo spet z novimi projekti, dokler niso primerni za financiranje. To je povzročilo zelo veliko škode, kajte vedno znova se menjujejo projekti, zelo veliko denarja se vlaga v to in ne porablja se na evropski ravni. Izračunati bi morali, kakšne škode to povzroča evropskemu proračunu. Pošteni odgovor eh, bi dobili samo na tak način. In videli bi tudi, kaj je treba izboljšati. V imenu svojega odbora uh, vas želim spodbuditi, da ste nekoliko bolj pogumni glede kritike. Kritični moramo biti do sistema, ne smemo pa postavljati sistema samega pod vprašaj. Z regionalno politiko želimo seveda nadaljevati, ampak eh, delati moramo tako, kot je treba. Nekoliko bolj pogumni moramo biti pri tem, ko vlečemo politične posledice iz napak, ki smo jih storili sami. Hvala. Najlepša hvala. Še kakšen komentar? Jens Nilsen. Tak, jaz ga moram narediti veldi eh, kort. Najlepša hvala, kratek bom. Strinjam se s tem, da moramo zadeve eh, jemati eh, resno. Naši sistemi morajo dobro delovati, imeti morajo dobro administrativno podporo. V nekaterih državah to ne velja, zato moramo zahtevati izboljšave. Izkušnje iz eh, Švedske so naslednje. Imamo dobro upravno strukturo, ki pa vseeno ustvarja ovire za eh, regije in eh, vodje projektov, ki želijo uporabiti sredstva. Prihaja do navskrižja interesov, ko švedska uprava pravi, da ne more biti vedno eh, javno-zasebnega sodelovanja da ne more biti takšne prožnosti. Obstajajo upravni sistemi, kjer so države članice zadeve zapletle z lastno birokracijo in tega se moramo zavedati, zato moramo zahtevati izboljšave. Ko pride do napak, moramo zadeve izboljšati. Lambert, izvoli. Najlepša hvala. Naj se navežem na besede. Jana Olbrihta in pa Markusove besede. V odstavku številka 5, v petem odstavku mnenja, je govora o učinku nove uredbe, novih pravil. In res je, mislim, da bi lahko bili na tem mestu še bolj jasni, vse bolj specifični. Gre za določeno mero poenostavitve. Imamo pet skladov, in imamo podobne ukrepe za eh, ribištvo, za pomorski sektor. V preteklosti smo imeli veliko izračunov na temo lastnih prispevkov podjetij, eh, bodi si finančnih, bodi si drugačnih. Prihaja do sprememb v načinu izvajanja revizij. Novo je tudi to, da se predvsej bolj osredotočamo na tematska področja, predvsej bolj kot pa smo to počeli v preteklosti. Isto velja za način komuniciranja med upravnimi organi in pa Evropsko unijo. ta odstavek, ta peti odstavek, bi moral biti formuliran na bolj pozitiven način. Markus je govoril o številu držav na osnovi eh, teh primerov, ki so bili mm, vzeti. V nekaterih državah imamo eh, precejšnje napake in to je problematično za vse številk sicer nimam pred sabo, ampak mislim, da večina napak, večino napak beležimo v majhnem številu držav in to vsako leto znova. Mislim, da bi morali imeti poseben mehanizem za te države. V mojem mnenju ni treba imeti istih ukrepov za vse, če pa napake najdemo zgolj v eh, majhni skupini držav. Mislim, da bi lahko imeli nek lažji režim revizije v državah članicah, kjer eh, stvari dobro potekajo in stroži režim za tiste države, ki se očitno ne morejo ustrezno soočiti in razrešiti eh, teh vprašanj, kjer vedno prihaja do napak, kjer vsi partnerji očitno niso pripravljeni na izboljšave. Po mojem mnenju bi lahko razmislili o drugačni obeseditvi imam občutek, da vsako leto računsko sodišče pripravi mnenje o celotnem sektorju. Celotnem sektorju. Če pa bi s prstom pokazali na tiste, ki so dobro upravili svoje delo in na tiste, ki so slabo upravili svoje delo, bi bilo vse skupaj bolj učinkovito. Imamo države, ki so pod stopnjo dveh odstotkov kar se tiče napak. Mislim, da bi lahko razmislili o eh, diversifikaciji ukrepov. To je zgolj moj predlog. Hvala. Bi se še kdo rad oglasil? V tem primeru bi tudi sama nekaj povedala. Rada bi povedala naslednje. Vse te strukture, ki ste jih omenili v sklopu petega odstavka, ki zadeva nadzor, To so pomembne zadeve. Pogosto odkrijemo napake, ne gre za preventivni ukrep, ki bi lahko bil eh, učinkovit. Ugotovili smo, da je pravna gotovost izjemno pomemben dejavnik. Pogosto prihaja do razlik pri tolmačenju pravil. Komisija vlade in končni upravičenci oziroma upravni organi različno tolmačijo pravila. Tudi računsko sodišče ima svoj pogled na ta pravila. Pogosto se zgodi, da niso usklajeni. Zato so smernice komisije izjemno pomembne vemo, da bodo tokrat smernice zelo številčne. Ne vem, če bo to v pomoč ali ne, ampak mislim, da bi si morali prizadevati za izboljšavo zakonodaje. Zagotoviti bi morali eh, preglednost, jasnost in pravno gotovost. Glede na eh, moje informacije, ko se pogovarjam s predstavniki regij in drugimi, eh, ugotavljamo, da gre ponavadi zgolj za drugačno tolmačenje. Nihče noče kršiti pravil, imajo zgolj tolmačenje, ki je na to nekaj let kasneje predmet eh, vprašanj in razprav na strani nadzornikov. Obstajajo tudi različni eh, nadzorniki, različni standardi nadzora. To smo izkusili tudi tekom pogajanj. Tri pravne službe so, imela, so imele zelo Eh, različna mnenja. Pravna služba komisije, sveta in parlamenta imajo, eh, imajo različna mnenja. Tisti, ki uporabljajo sklade, pogosto zaupajo eh, nekomu, ki jim ponudi tolmačenje besedila in pravil, ampak to tolmačenje ni nujno skladno z drugimi. Mislim, da moramo tudi to upoštevati v uredbi. Začeli smo precej zgodaj s to točko in nažalost z nami ni predstavnika komisije, tako da bomo morali prositi Georgiosa in eh, komisijo, da se pogovorijo na štiri oči. Ugotoviti moramo, če želi komisija katerega od elementov še posebej ukrepiti oziroma ga črtati. Eh, Georgios bo brez dvoma z veseljem prisluhnil še zaključne besede, če želiš. Zahvalil bi se rad kolegom za konstruktivne pripombe in komentarje v tej razpravi. Hvala. Hvala. Dali smo vam precej časa za predloge sprememb. Rok je 17. december do 6. ure. Na to pa bomo sprejemali to besedilo februarja, ker bo eh, v eh, proračunski organ to spremal marca, ampak očitno imamo precej časa za to mnenje. Prav zaključili smo to, s to točko na dnevnem redu, sedaj pa se lahko lotimo predstavitve študije, ki smo jo naročili. Gre za 15. točko na dnevnem redu gre za zunanje študijo o internetu, digitalni agendi in gospodarskem razvoju evropskih regij. Najprej bom besedo predala avtoricama oziroma tistim, ki bodo govorili v uh, njunem imenu. Z nami je gospa Rosana Lifonti iz uh, Mednarodne podatkovne korporacije, ki je uh, opravila to študijo. Izvolite, beseda je vaša. Um, yes? Najlepša hvala. Najprej dobro jutro vsem skupaj. Želela bi se najprej predstaviti. Morda ste kje prebrali, da mednarodna podatkovna korporacija in da, z njimi, da jaz z njimi sodelujem, vendar pa sem neodvisna svetovalka. In z, m, pri tej študiji sem sodelovala z Ksilom, to je Centr za industrijske študije, kot neodvisna svetovalka. Sodelujem namreč z različnimi podjetji in javnimi ustanovami. Moje delovno področje je vpliv inovacij, industrijskih inovacij ter zlasti IKT in vpliv le tega na gospodarski in njegovi gospodarski in socialni vidiki. predstavila bom zasnovo moje prezentacije. Najprej bom predstavila cilje študije, potem pa bi nakratko opisala bodoče trende in izzive za IKT. Na to bomo pogledali pričakovane učinke um, gospodarske, za gospodarski razvoj evropskih regij, ki jih bodo dobili z digitalno agendo za Evropo. V študiji smo pročili tudi nekaj posameznih študij, da vidimo, kakšen je bil učinek regionalnih pobud. Potem bomo pogledali tudi vpliv na regionalni razvoj in sicer kakšen vpliv so imele določene horizontalne pobude, ki prihajajo iz, iz Evropske unije, ali pa so to pobude, ki so bile sprijete na nacionalni ravni. Potem bomo pogledali, si bomo ogledali zaključke in potem bo še čas za vprašanja. Objectives and the approach. Uh... Najprej študiji, cilje in pristop. Cilj, cilj je bil razumeti, v kakšnih pogojih digitalna agenda za Evropo naj bi vplivala na gospodarsko rost, rast ter socialno blaginjo na regionalni ravni. Digitalna agenda predstavlja nekaj pobud, ki se jih vodi na evropski ravni in druge pobude, ki se jih vodi na nacionalni in regionalni ravni. Druga glavna točka pa je bila razumeti, ali nacionalne in evropski, evropska raven pobud se dopolnjujeta. Torej, če se ti dve dopolnjujeta in če dopolnjujeta regionalne pobude in kakšne učinke imajo. Ali lahko tehniki, prosim, odpravijo to težavo? Govorka namreč ne vidi svoje predstavitve. Kar zadeva metodologijo, smo uporabljali statistično analizo, razvili smo številne posamezne študije in analizo horizontalnih vprašanj. To so pobude, ki so sprejete na evropski nacionalni ravni. težko govorim brez prosojnic. Kar zadeva pa trende in tendence IKT-ja, vsi veste, da dan danes informacijska tehnologija poteka po visokopasovni poslovnih eh, povezah, povezavah in se odvija na mobilnih eh, napravah eh, ter se poslužuje družbenih mrež, omrežij. In to ima velik vpliv na dveh ravneh, na gospodarstvo in družbo. Ima zelo pomemben vpliv na gospodarstvo, kajti potrebujemo napredno infrastrukturo in pametno, pametna ekonomija pomeni, da način, kako proizvajamo blago in storitve, se spreminja v celoti. treba je dobro organizirati dejavnik dela in fiksni kapital lahko poveča njihovo produktivnost. Pametni sistemi so med seboj povezani. Verjetno ste slišali za internet stvari ali blaga. Torej internet stvari, ki so med seboj povezane. In to ima velik vpliv na socialno-gospodarske vidike in na socialno-gospodarske inovacije. Potrebujemo ustrezne eh, veščine za uporabo IKT, e potem potrebujemo ustrezno raven eh, računalniške pismenosti, kajti če želimo dostopati do številnih storitev, javnih ali zasebnih, je zelo pomembno, da državljani znajo uporabljati te stvari, da so računalniško pismeni, da lahko to, te storitve uporabljajo. Državljani potrebujejo tudi zaupanje in varnost javne in privatne storitve, zasebne storitve ne bodo dovolj uporabljene in naložbe ne bodo ustrezne, če ljudje ne bodo imeli instrumentov za uporabo teh tehnologij. Mislim, da vi vidite mojo predstavitev in mi verjetno tako lahko sledite. to so tehnologijski trendi, o katerih sem že govorila. Ti trendi pomenijo, da inovacije digitalnega gospodarstva, digitalne ekonomije so med seboj tesno povezane. Vse so odvisne ena od druge. produktiv, delovna produktivnost je odvisna od družbenih sprememb in je odvisna tudi od sposobnosti ljudi, da jih uporabljajo in da delajo z njimi. Inovacija proizvodov in procesov je odvisna od zanesljivosti um, IKT in to je eden izmed najpomembnejših vidikov v Evropi, vsaj na področju izboljšav eh, digitalnih inovacij. Obstaja namreč velik, velik razkorak med dobavo, med ponudbo in poprašanjem po teh storitvah in veščinah pri uporabi. Zavedanje tega, te medsebojne povezanosti je prevedlo do zamisli, da Evropa potrebuje politiko, ki bo temeljila na nekem začaranem krogu. Digitalna agenda za Evropo želi aktivirati, vzpostaviti ta začaran krog ki temelji na, na dejstvu, da interoperabilni internet bo povečala um, popraševanje po vsebinah in storitvah. In če se bo to zgodilo, bomo povečali tudi popraševanje po hitrejem internetu. Dejstvo je, da, na, da naložbe v hitra omrežja je vzdržen samo, če obstaja veliko poprašanje po teh omrežjih. Torej, ta krok mora povečati poprašanje, tako da bo lahko prišlo do naložb, ki bodo trajnostne in vzdržne. Digitalna agenda za Evropo je ena od sedmih glavnih politik v okviru strategije Evropa 2020. Gre za mm, idejo, ki temelji na tem, da je treba ustvariti ta krok in ima poleg IKT-jev zelo pomemben, pomembno vlogo pri doseganju ciljev drugih um, ključnih politik v strategiji Evropa 2020. Prostite, prehitro sem šla naprej. IKT je namreč ključnega pomena za inovacijsko politiko Evropske unije. Um, spremenila bo fokus uh, raziskav in razvoja prek uh, instrumentah eh, obzorje 2020, ki velja za naslednjo, naslednje programsko obdobje. IKT je ravno tako ključnega pomena za razvoj nizkoogličnega gospodarstva zaradi po zaslugi uporabe pametnih omrežij in uh, Eh, informacijskih omrežij in IKT je tudi zelo pomemben za agendo za nove, nova znanja in nova delovna mesta. Kako, kakšen vpliv ima digitalna agenda na regionalni na gospodarski razvoj regij. Digitalna agenda temelji na sedmih stebrih, recimo prvi je digitalni enotni trg, potem je interoperability in standardi, zaupanje in varnost in tako dalje. In znotraj vsakega od teh stebrov obstaja niz eh, dejavnosti, ki jih je treba opraviti, skupaj je 101 obstaja 101 dejavnost. To so lahko, te dejavnosti so lahko zakonodajni ukrepi ali pa v naložbe, eh, torej tako imenovane trde naložbe ali pa tako imenovane mehke naložbe. In to bo vse povzročilo učinke, ki bodo vidni v krat, kratkoročno ali dolgoročno. Srednje oziroma dolgoročno bodo vidni vplivi na, na gospodarski razvoj regije. In ti učinki, ki jih vidimo tukaj pobarvanje v oranžno barvo, so krožni in to so ti učinki, o katerih sem govorila pred petimi minutami. Torej ta učinek kroga, Če digitalna agenda, na primer, deluje na ravni znan IKT, IKT znan, potem bodo učinki vidni ne samo na trgu dela, temveč tudi bodo povečali produktivnost določene regije. Ravno tako bodo povečali povpraševanje po naložbah v visoko, širokopasovne povezave za uporabo spletnih storitev. Torej obstaja nek krok pri vseh teh učinkih, ki bo na koncu vplival na gospodarsko rast in na socialno blaginjo. Socialna blaginja, kot smo že povedali, če so javne storitve, če se javne storitve uporabljajo prek neta, potem lahko prihranimo denar, prihranimo čas, eh, večja je vključenost eh, vseh ravni v družbo. Da bi preverili, če je to res ali ne, če zadeva deluje, smo izbrali vrsto posameznih študij in skušali smo proučiti učinke. Te študije smo izvedli po celi Evropi. Nekaj teh študij je bilo izvedenih v Estoniji, potem v Berlinu, v Italiji, v državi Umbrija, potem v Španiji, v Andaluziji, potem v Litvi, eh, v Cornwallu in in tukaj nekaj mm, čezregijski, čezregijska študija je ta zadnja. Izbrane študije so pokrivale več sektorjev. Ena je za, se je osredotočila na elektron E zdravje, druga na E izobraževanje, tretja potem na um, uporabo IKT, uh, koliko IKT uporabljajo majhne in srednje velika podjetja. Andaluzijska študija se je ukvarjala z dostopom do široko poslovnih povezav. In ta ta študija je zahtevala največje naložbe in sicer je šlo za naložbo 150 milijonov evrov v regijo, ki ima zelo nizek BDP. Potem pa smo imeli še študijo o digitalni pismenosti, računalniški pismenosti in uh, prekregijski projekt e-zdravja. Vse te študije smo proučili, da bi videli, kako delujejo in kakšen učinek dosegajo. Preverili smo vse možne učinke, o katerih sem govorila prej. Vse to smo upoštevali. vsaka od teh študij je, je prinesla rezultate, je prinesla učinke z različnih vidikov. Tukaj na preso, prosojnici vidite različne pobude, različne študije, ki smo jih proučili in v stolpcih pa vidite izide, rezultate oziroma možne rezultate. Izvedli smo številne analize in intervjuje, ko smo ocenjevali učinke te, teh ukrepov. Učinki so bili ne zgolj na območje, za katerega so bili namenjeni. Naprimer, pobuda e-zdravje v Estoniji je imela učinke na boljšo učinkovit, na bolj učinkovite javne storitve in um, blaginjo zmanjšala je socialne stroške, izboljšala okolje in to je to. vsaka pobuda je imela več kot en, je povzročila več kot en učinek. V prilogi študije lahko preberete podrobnosti o podatkih za vsako izmed študij. Sveda, če vas to zanima. Horizontalna analiza teh študij Eh, nas je naučila kar nekaj stvari. Najprej prihaja, smo opazili, da prihaja do velikih razlik med pobudami, ki smo jih analizirali. Nekatere pobude mm, mm, spodbujajo eh, popraševanje po IKT. In, eh, torej, ene spodbujajo dobavo in druge popraševanje, druge so se osredotočile na učinkovitost. Med seboj se pobude močno razlikujejo. Kljub temu pa pobude, ki so se ukvarjale z enakostjo, so imele velike učinke zlasti pri participaciji ljudi, pri vključevanju ljudi. Imele pa so tudi velik učinek na gospodarsko rast v regiji. Ravno zaradi tega kroga učinkov eh, investicij, o kateri sem govorila prej. pobude, ki so si za cilj zastavile učinkovitost, aktivirajo gospodarsko rast, povečajo gospodarsko rast, kajti produktiv proizvodni faktori so bolj učinkoviti, hkrati pa prispevajo k boljšim uh, eh, življenskim razmeram. Če recimo po, imate neko pobudo za delo, bo ta prispevala tudi k boljšim delo, um, življenskim razviram in zmanjšanju socialnih stroškov. Lahko dosežemo tudi računalniško pismenost in izboljšamo uh, teritorijalno kohezijo. Nasplošno pobude kažejo mešane in pa na splošno uravnotežene učinke, tako kar zadeva, zadeva gospodarsko rast in blaginji, kot tudi blaginjo. Seveda v skladu z začetnim ciljem, ampak dva učinka na gospodarsko rast in blaginjo so, sta jasno opazna v vseh primerjih. dva naslednja dio, diapozitiva kažeta primer teh naložb. Finančna sredstva je zato prispel Evropski regionalni in Evropski socialni sklad. Recimo pobuda Guadalinfo v Andaluziji, je, je skušala doseči cilje enakosti pri digitalni vključitvi. Dosegla je pomembne učinke tako na računalniško pismenost, pa tudi na kohezijo lokalne skupnosti. učinki, na, učinki računalniške pismenosti so izboljšali kakovost um, humanega kapitala in tudi lokalna skupnost in kohezija je vplivala na boljšo, torej na blaginjo. In tukaj lahko povemo, da vpliv ki je tukaj označen z rdečo barvo, torej gospodarska rast, eh, ni opazna kratko ali srednje ročno. Nekaj časa je treba počakati, da vidimo vpliv na BDP recimo. Vendar pa učinki na trg dela so takojšnji in takoj opazni v, pri lokalni administraciji določene regije. Če so razmire ustrezne, kajti pomembno je, da so, da naložbe prevzamejo državljani in podjetja. Drugi primer. Uh, Horizontalna analizija teh študij je pokazala nekaj sprožilnih faktorjev, sprožilnih dejavnosti, recimo za politično vodstvo, potem ugoden pravne, ugodno pravno okolje, pravno okolje, mora biti pripravljeno za razvoj investicij, o katerih smo govorili. Ravno tako infrastruktura IKT igra pomembno vlogo kot nek sprožilni faktor. Drugi taki faktori so ukrepi za investicije in drugi dopolnilni podporni programi. Eh, potem eh, tudi mm, inovacijam prijazen pristop. Ravno tako morajo biti vključeni vsi deležniki in javnost mora sprejemati tehnologijo in inovacije. V številnih primerjih smo videli primere inovacij, ki jih niso sprejela ne podjetja in niti družba. Ljudje potrebujejo časa, da sprejmejo in začnejo uporabljati določene inovacije. Yes, okay. uh, national, uh, Na nadnacionalni in nacionalni ravni, pobude na teh ravneh imajo ravno tako v, m, določen vpliv. Digitalna agenda za Evropo ima nekaj uh, specifičnih ukrepov, ki so v odgovornosti držav članic in v odgovornosti Evropske unije. Kako, ter torej vprašanje je, kako se kako te, kakšen vpliv imajo te pobude na razvoj regij. Videli smo, da neka nadnacionalna pobuda, to je tukaj bil primer digitalnega panevropske storitve, drugi primer, ki smo ga pravčili, pa je bil, so bile nacionalne politike za Um, uporabo IKT. In sedaj bom prišla na zaključke. Uh, torej, določeni pogoji morajo biti izpolnjeni, če želimo, da te uh, pobude obrodijo sadove. To so eh, ostranitev kulturnih in pravnih um, ovir. Um, Interop, treba je zagotoviti tudi interoperabilnost. Lokalno prebivalstvo in podjetja morajo sprejeti nove tehnologije, sicer naložba ne bo obradila sadov. mislimo, da bo CF pomemben, pomembno orodje za izvajanje digitalne uh, agende, ravno tako pa so potrebna finančna sredstva in koordinacija za to, da bi bili ti projekti trajnostni. Oprostite, rekla sem CEF gre za evropske zmogljivosti. Eh, Kako nacionalne pobude prispevajo k razvoju na, na regionalni ravni? Medsebojna povezanost med različnimi ravni, ravni uh, imajo velik potencial za rast projekti in pobude bi morali pa biti med sabo tesno povezani in bi jih morali razvijati usporedno. Včasih, ko se to ne zgodi, so tudi ukrepi politike neučinkoviti. Mm, privatno javna partnerstva so ravno tako ključnega pomena pri oblikovanju politik na lokalni ravni. Tako bi rešili te specifična lokalna vprašanja in eh, dobili pričakovane rezultate in vplive. Zaključki in priporočila. Pomembno je izvajati čim več različnih vrst ukrepov, ravno zaradi tega kroga, zaradi krožnosti učinkov politike in pobud, ki se osredotočajo na digitalno, digitalno ekonomijo in na digitalne inovacije. in zato, da bi vključili podporne ukrepe v širšo sistemsko strategijo in jih dopolnili z drugimi ukrepi, eh, bi morali imeti um, ukrepe, ki bi bili usmerjeni v učinkovitost. Treba je določiti pravo razmerje javnega in privatne podpore, torej sredstev, eh, prek posebnih ukrepov. pomembno je zagotoviti mm, določene pogoje za to, da bi ljudje sprejeli ta IKT na regionalni ravni. Velik razkorak, digitalni razkorak, ki ga je treba premostiti, še vedno obstaja treba je zagotoviti, da se upošteva regionalne razmire eh, pri vertikalnih in horizontalnih partnerstvih. In ravno tako je treba spostaviti eh, večje zaupanje v politiko in v politike Evropske unije. In ravno o tem razmišljamo, ko govorimo o lokalni politiki, o javno-zasebnih partnerstvih, ki jih je treba razviti znotraj politike Evropske unije. Če pa pot, potrebujete več informacij, je tukaj moj elektronski naslov in seveda sem pripravljena odgovarjati na vprašanja če vas še kaj zanima. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj bi želela odpreti razpravo. Gospod Boštinaru je prvi se priglasil k besedi. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zelo, zelo o pravem času je prišla ta študija. Ampak, če upoštevamo vsebino vaše študije, bi najprej želel povedati, da je danes očitno, da industrija IKT ni rešitev za vse naše gospodarske tež težave. Pred nekaj meseci sem v ekonomistu prebral neko študijo Dejane Faru, v kateri je povedala, da v naslednjih letih se pričakuje zmanjšanje industrije IKT v globalni industriji zaradi razlogov kot je hitrost novih eh, temeljnih investicij, ki se bodo zmanjšale in drugič zaradi socialne in gospodarske krize lahko predvidevamo to, da IKT industrija ne odpira veliko novih delovnih mest in vsa, niso vsa delovna mesta v IKT industriji taka, ki bi zahtevala veliko znanja in izobrazbe. Veliko jih je takih, veliko pa je tudi takih delovnih mest, ki zahtevajo manjše, manjšo izobrazbo in znanje. In tukaj moramo biti previdni. Uh, In če pogledamo vsa delovna mesta na trgu dela, bodo delovna mesta v IKT industriji ostala pomembna, vendar pa ne odločilna. Kriza je pokazala, da bivši IT, današnji IKT, je že obrn, da je na tem področju že obrnjena stran in smo videli, da IKT ne more nadomestiti um, proizvodnje. Samo pro, proizvodnja z, um, v povezavi z IKT-em lahko predstavlja rešitev. Potem pa še nekaj v zvezi z krizo. Tukaj bi pričakoval večplastno sliko učinkov krize na Evrope. Zaradi politike vrčevanja je kar nekaj hudih posledic, kot je recimo zmanjšanje ukrepov na področju izobraževanja in ne samo na podeželju in tega je veliko v Evropi, ampak tudi v mestih. Potem pomankanje dostopa do izobraževanja pomeni manj sposobnosti, manj znanja, manj veščin pri upravljanju eh, naprav IKT in sploh pri uporabi IKT. In dramatično je tudi računalniška nepismenost um, skupine na obrobju Evrope in veliko ljudi v, na podeželju um, je računalniško nepismenih in take vrste uh, Um, nepismenost bo pripeljala do novih razkorakov v družbi. Na eni strani bodo strokovnjaki, um, poznavalci, ki bodo lažje našli boljšo službo, ki bo dobro plačena, na drugi strani pa bodo tisti, ki ne bodo imeli znanj in bodo obsojeni na obrobje naše družbe. In to je velik izziv za Evropsko unijo. Obenem bi pričakoval bi me zanimalo, kako se bo evropska družba soočila s težavo starejših ljudi pri upravljanju z napravami IKT. To je težava, ki ne zadeva dohodek in delovna mesta, ampak zadeva socialno vključenost, družbeno vključenost. IKT je problem družbene vključenosti. Eh, ne smemo pa pozabiti tudi, in hvala, da ste omenili zmogljivost povezovanja Evrope, to je lepo in poznamo 5G, to, je, to že deluje. In vendar pa industrija in infrastruktura, ki za to potrebujemo, še ni pripravljena. Zmogljivost prenosa podatkov je že sposobna prenesti več kot 3 terabajtov in to je oh, veliko, velik napredek v primerjavi z današnjimi 1,2 terabajta. Vendar pa Evropa ni vodilna na tem področju, v, na področju razvoja in raziskav. Drugi so gonilne sile na tem področju. In drugič, Evropa se sooča z masivnim begom, begom možganov, najboljši evropski inženirji, najbolj izobražena delovna sila išče industrijo IKT, ki je povezana z IKT-jem drugje in ne v Evropi. In zmogljivost Evropske unije naj bi se soočala tudi s problemom širokopasavne povezave. Mi nudimo pogoje, novi industriji, da bo delovala v državah članicah. In rezultat je ena milijarda evrov za ta težav v programskem obdobju. In to je velika vrzel med nami in drugimi, ki na veliko investirajo v nove razvoje. Tukaj imamo dve možnosti. Ali načrtujemo koherentno politiko za Evropo, ali pa vsak počne po svoje. V Romuniji je industrija IKT kar dobro mrzvita. Bil sem presenečen, ko sem videl, da je Romunija druga na svetu po dostopu do spleta in Zelo sem bil presenečen, ko sem to videl, ampak to, to nikoli nismo pravilno tega načrtovali, to je bilo nekaj kaotičnega, ampak mislim, da to moramo sedaj v Evropi storiti bolj načrtno, kaj ti rezultat te digital, digitalne agende izpred treh dni je bil zelo dober, ampak sam ne vidim učinkov. Najlepša hvala, Lambert, gospod Nistelroj. Hvala lepa. Hvala za predstavitev. Nekaj sem želel povedati. Običajno se izvede študija, ampak potem dobimo poročilo. Poročilo dobimo v neki strnjeni obliki na parlamentu, eh, v plenarnem zasedanju ali ne vem, kaj se to dogaja. Do junija je potekalo delo. Če ste si nekaj želeli do junija, ste to dobili, drugače pa ne. No, to sem želel vprašati. Da, da, da, ne, ne, ne. Realnost je pač taka, kot je. Za vas imam vprašanje. Morda tudi za predstavnike komisije tam zadaj. Nekoliko me skrbi, kako združujemo tematiko IKT. Zadeve so razdeljene po regijah in na nek način me to skrbi. Tematsko se posvečamo IKT-ju in uh, mislim, da bi naslednji korak bil, da pregledamo operativne načrte v državah članicah. Imam pa tudi vprašanje. Danes dopoledne smo govorili o pametni specializaciji. Še posebej smo govorili o posameznih sektorjih. Ampak IKT in digitalna agenda sta horizontalna sektorja, to sta sprožilna sektorja. To je povezano z informacijsko tehnologijo nasploh. Zato me zanima, ali bi bilo mogoče to kakorkoli resno vzeti, to pametno specializacijo. That we have even more money in our pocket from regional uh, policy. Instrument za povezovanje Evrope ste prav tako omenjali. Gospod Nele Krs je dobila en milijon, želela jih je deset. Oziroma eno milijardo, želela jih je deset. Mi pa bi morali poskusiti doseči neke rezultate. Zanima me, kaj se bo zgodilo v tem odboru in v naslednjem mandatu. Kakorkoli že, lepo je, da bi se tega lotili. Hvala. Much, Lambert, uh, Jens Nielsen. Jens Nielsen. Uh, eh, tak so mykje. Ja, ja uh, eh, prata svenska, om det går bra. Hvala lepa. Švedsko bom govoril. Uporabite, prosim, svoje slušalke. V švedščini bo moj prispevek. Nadenite si slušalke, prosim. Strinjam se z gospodom Van Nisterrojem, iti moramo v globino in strinjam se z gospodom Boštinarojem, da demokratični primankljaj vodi tudi v socialne probleme. Dvoje pa sem vseeno želel dodati. Na začetku sem si ogledal severno švedsko in severno finsko tam je področje zelo redko poseljeno. Vedno, ko sem tam, jih vprašam, kaj je tisti en element, ki bi vam omogočil gospodarsko rast. Vedno pravijo, da je to dostop do širokoposovnega interneta. To velja tako za zasebni sektor kot za javni sektor. Ni, va, ni pomembno, o, katerem, uh, o kateri veji industrije govorimo, vsi si to želijo tudi nemški inženirji, ki prihajajo na severno Švedsko ali nizozemski pisatelji, si vsi želijo širokopasovni dostop do interneta. Vsi, ki se omaknejo iz mest, morajo biti povezani. Če vaše podjetje posluje s strankami, je to še toliko bolj pomembno. Vprašanje, ki ga vedno znova postavljam in odgovor, ki ga vedno znova dobim, je dostop do interneta. Nihče ne vlaga na zasebni ravni. Potrebne so javne naložbe. Država je tista, ki bi lahko tukaj pomagala. strukturnimi skladi bi tukaj lahko pomagali. Veliko primerov je, ko smo pomagali majhnim področjem, tako da smo položili optične kable, tudi z evropskimi sredstvi. Veliko dela pa nas še čaka. Še posebej v turističnih področjih, kajti dolgo ali veliko obdobje v letu, tam ljudi ni, ampak eh, za nekaj mesecev na leto, naprimer, se tam pojavi zelo veliko ljudi in zmogljivosti morajo biti temu primerne. To velja, naprimer, za smučišča. Poročilo je dobro. Ne vem, ali nam bo to uspelo letos ali v naslednjem mandatu, ampak vsekakor moramo ukrepati. Hvala, Jan Olbricht. to je res nenavadno, kajti sto odstotkov poslancev se bo javilo k razpravi. Glede digitalne agende je treba povedati par zanimivosti. Ena je vsebina. Pri digitalni agendi gre za kvalitativne spremembe za regije. To je jasno. In še en element je jasen in sicer Evropska komisija o tem ni želela govoriti, ko smo govorili o strukturnih skladih. Naj vas eh, spomnim, da je komisija želela prepovedati vse projekte IKT v bolj razvitih regijah. Drugič, komisija ni želela, da bi IKT bil prednostna naloga. To naj bi bilo v instrumentu za povezovanje Evrope mi smo komisijo obvestili, da bo instrument za povezovanje Evrope prvi doživel reze. Takšna je pač realnost. Ne želim se pritoževati, ampak eh, imam samo en komentar. V razpravi o IKT, digitalni agendi in tako naprej smo se soočali s problemom državne pomoči. Pravila niso jasna za zasebne vlagatelje v infrastrukturo ali javne vlagatelje v infrastrukturo oziroma zasebne operaterje ter javnimi naložbami. Problem državne pomoči ni bil rešen in uh, ena od možnosti je bila, da bi več povdarka dali naložbam v IKT. To je vse protislovno politični cilj, imamo digitalno agendo in tako naprej, vendar pravila na področju državne pomoči to onemogočajo. Ne vem, čigava napaka je to, ampak v pogajanjih se je izkazalo, tako je rekla komisija, da bi lahko prišlo do težav z državno pomočjo. Brez jasnih pravil je problem to za javne oblasti in za regije. Sprašujejo se, ali naj vlagajo v infrastrukturo, naj sredstva posredujejo zasebnim operaterjem in tako naprej. Ne gre za vsebino, gre za mehanizem. Ne vem, ali kdo pozna odgovor na to, ampak mislim, da je to eden glavnih problemov z digitalno agendo. Hvala. Hvala. Panja Cekurski. <clears throat> Hvala lepa. Govoril bom polsko. Po mojem mnenju je digitalna agenda zelo pomembna. To je agenda, pri kateri se tehnologija zelo hitro razvija. Zdi se mi, da bi imeli vsake toliko časa lahko poročilo, ki obravnava te teme. Gospod predsednica, rekli ste, da smo programiranjem za ta mandat zaključili junija in podpiram vse, ki so to omenili. Namreč, da bi morda morali pripraviti poročilo o tej študiji, morda na začetku naslednjega mandata. To je še posebej pomembno zaradi dveh razlogov. Posvečamo se tehničnim vidikom, naprimer širokobosovni internet, 5G in tako naprej. To je vse v okviru regionalnega razvoja. Vendar srečujemo se tudi z pravnimi vprašanji. Na Polskem smo pred 18 meseci imeli množične proteste proti akti. Na koncu bi to omejilo dostop do spletnih vsebin. Proteste pa smo imeli zato, ker ljudje svoje poklicno življenje opravljajo dobro. Naprimer, zaposleni so na spletu ali s pomočjo spleta, sedaj pa se bojijo, da bi izgubili možnost nadaljevati to delo zaradi določenih pravnih vidikov. Vseeno mislim, da bi morali bolj govoriti o razpoložljivosti interneta, ampak mislim, da bi morali imeti poročilo o tem. Hvala. Hvala lepa obozorim vas, da to poteka preko političnih skupin. Upam, da se bo katera politična skupina javila. Hvala. Joachim Celer. Hvala lepa, gospod predsednica. Jah, eh, Jan Olbricht me je spodbodal, naj se javim za to, da se bo res 100 odstotkov poslancev javilo k besedi. Vseeno se strinjam z vami. Ključna beseda digitalna agenda je vedno nekaj velikega nekaj, o čem vedno govorimo, ampak eh, ko govorimo o realizaciji, kako bomo to dosegli na evropski ravni, potem se pojavljajo vprašanja. Želimo doseči, da bi bilo udeleženih čim več državljanov pri tem. Instrument za povezovanje Evrope naj bi znašal 10 milijard. Pomagali naj bi redko poseljenim območjem, veliki ponudniki mobilnih storitev so ustrajali pri tem, namreč da se država ne bi smela utikati v zasebno poslovanje. Urbana področja so dobro povezana, v mojem mestu v Berlinu je ponudnikov več. Mobilno omrežje z dostopom do interneta na voljo povsod. Ampak določeni deli ozemlja še niso optimalno povezani z omrežjem. Operaterji so v preteklosti zelo veliko plačali za to, da lahko vzpostavijo svoje mreže. To je gospodarsko zelo pomembna dobrina. Medtem vsi vemo, kaj počno kitajski operaterji, ja, spodbujajo prodajo svojega blaga v Evropi, naprimer Huawei, vedno znova spodbuja svojo tehnologijo in zato bi bilo dobro, če bi to temo kdaj natančneje obravnavali. za naslednje volilno obdobje, mislim, da bi bilo dobro, če naredimo tako. Strukturne sklade smo sedaj v velikih potezah zastavili, spregovoriti pa moramo o tem, kako bi to izvali v praksi. Ne vem, ali bo šlo za politične projekte ali za projekte, ki bi jih morali realizirati ali pa za to, da bi pripravili ustrezne strategije, ki bodo pripravile dodano vrednost za celotno Evropsko unijo strukturne sklade bi morali nameniti prav temu. Mislim, da je tudi vprašanje dostopa do sodobnih medijev pomembno, vprašanje še posebej za tista področja, ki nimajo tako veliko potrošnikov kot velika mesta in primestja. Zvezdna država v bližini Berlina je v preteklosti imela nekaj primankljaje, kar zadeva črpanje sredstev iz strukturnih skladov, svoje ravnanje so popravili, močno izboljšali, ampak eh, druga področja, ki so prav tako redko poseljena in nekoliko bolj oddaljena, bi lahko bila deležna pomoči iz strukturnih skladov, da jih povežemo v omrežje. Mislim pa, da smo še na začetku, govoriti moramo z operaterji, zato da bi gospodarstvo samo lahko doseglo rezultate, tam, kjer ne, pa bo posegla država. Če mm, bo operater rekel, da to ni v njihovem gospodarskem interesu, potem morajo zato biti na voljo javna sredstva. Thank you. Jan Olbricht, tukaj se s tabo strinjam, namreč komisija podaja predpise glede subvencij, mislim pa, da ne smemo biti bolj papeški od papeža. Tudi nov papež je uvedel določene spremembe v primerjavi z prejšnjim papežem in to bi morala komisija prav tako upoštevati. Hvala. Hvala. Skupina zelenih mi je sporočila, da bo François Alonso najvredneje predstavil mnenja v zvezi s tem, zato obstaja možnost, da bi to študijo uporabile za to, da bo teritorijalno smiselna. Katja Repel, SDG, Regio. Thank you very much for giving me the opportunity to um, make a couple of reflections when replied. Hvala lepa. Nekaj odgovorov. IKT naložbe so na drugem mestu prednostnih nalog. Po našem mnenju je to zelo pomembna sprožilna tehnologija ali tehnologije splošnega namena. Opozoriti vas želim na razlike med storitvenim sektorjem in proizvodnim sektorjem. Tudi v proizvodnem sektorju se to vedno bolj uporablja, strukturni skladi namreč. V študiji, ki je bila predstavljena, pozdravljam povdarek na ponudbi in popraševanju. To je vredno obravnavati integrirano. Hkrati je to v skladu z um, pogojevanjem ex ante za široko poslovni dostop do interneta ter za digitalne strategije rasti. Veliko vas je opozorilo na vprašanje v zvezi z državno pomočjo. Pripravljalno delo držav članic in regij v zvezi s temi strategijami seveda pomaga tudi pri pripravi dosejev za državno pomoč. To smo upoštevali pri pripravi dokumentov za ex ante pogojevanje, kajti upoštevati je treba situacije, kjer trg ne deluje tako, kot je treba. Zato se tam pojavijo vprašanja državne pomoči. Podati želim tudi komentar na rezultat študije, ki je bila izvedena ob tej študiji, ki je bila predstavljena. Zanimivo se mi zdi, da so bili rezultati različni, kar zadeva produktivnost vsi niso bili namenjeni izboljšanju konkurenčnosti, določeni so bili namenjeni socialni vključenosti, ampak preseneča me, da je bila tako velika razlika med obema širokopasovnima projektoma v Španiji in v Združenem kraljestvu. To je v skladu z tabelo, ki je bila predstavljena. Želim izvedeti več o tem. Projekti e-zdravja naj ne bi imeli vpliva na produktivnost. To je morda zaskrbljujoče. Kar zadeva različna priporočila, ki so bila omenjena in komentarje gospoda Van Nistelrooja. Pozdravljam, da tako povdarjate strateško perspektivo in da želite vključiti elemente v strateško perspektivo. Elementi IKT-ja morajo biti vključeni v skupne strategije specializacije in to je najbolj smiselno. Pametna eh, strategija specializacije prav gotovo vključuje tudi IKT. To vključevanje v strateškem smislu je zelo pomembno, tudi povdarek na dobri politični mešanici je nekaj, kar lahko samo pozdravimo. To zadeva politične mešanice, same in tudi seveda pravilno izvajanje posameznih politik in tudi njihove povezave, zato da ne ostane samo neka krpanka. To je povezano z naložbami na evropski ravni, naložbami v instrument za povezovanje Evrope, omenjali ste digitalno agendo, v GD regijo aktivno spodbujamo države članice, da če želijo strukturne sklade uporabiti za e-javna naročila, morajo preučiti izkušnje v okviru instrumenta za povezovanje Evrope odprej. In sedaj še zadnji komentar. Opazili smo, da je s projekti IKT veliko težav. Stopnje absorpcije so med najpočasnejšimi v trenutnem obdobju. To velja za vse vrste naložb, ki jih imamo. Včasih je to povezano z vprašanjem državne pomoči, včasih pa z zapletenostjo projektov. Zato smo pred dvema letoma pripravili priročnik za široko poslovni dostop do interneta, sedaj ga preglejujemo in analiziramo različne modele lastništva, in um, pomagamo lahko tudi z praktičnega vidika državam in regijam, ki jih to zanima. Tudi za e-trgovino se zanimamo, to zadeva Generalni direktorat za podjetništvo in oni tam obravnavajo ta vprašanja, s tem pa se ukvarja tudi Generalni direktorat Connect. Hvala lepa, to je bilo zelo koristno, najlepša hvala in preden dam besedo gospe Lifonte želim povedati, da so projekti v različni točki življenjskega cikla, ko jih eh, primerjamo, rezultati so lahko zato različni. V redu, nihče več ne želi besede, zato gospod Lefonti prosim, da poda končne komentarje. Hvala. Okay. Uh, I will try to go through some... Um... Hvala lepa. Bom poskusila podati odgovore na vaše vprašanja. Če bom na kaj pozabila, mi prosim povejte. Gospod predsednica, najprej želim povedati, da se strinjam z vami. Namreč včasih, ko primerjamo vplive različnih naložb na različne projekte, to dejansko ni primerljivo. Kaj ti? To ni menik pri naložbah. Življenjski cikl tehnologije je morda drugačen, zato ker vlagamo v drugačne tehnologije v različnih sektorjih, ali pa vlagamo na področja, z različnimi gospodarskimi strukturami. Primerjave zato niso enostavne. Z metodološkega vidika to niti ni vedno ustrezno vedno je treba upoštevati izhodišče, vrsto izvajanja naložb in tako naprej. V enem od vprašanj je nekdo dejal, da inovacije v IKT ne bodo rešile vseh problemov. To prav gotovo drži. Vendar v prihodnjih letih se po mojem mnenju naložbe v informacijsko tehnologijo ne bodo zmanjšale. Glavni razlog za to je, da je IKT tista tehnologija, ki podjetjem pomaga varčevati. V času krize smo opazili, da so se v podjetjih začeli spraševati, kako lahko varčujejo. Naložbe v informacijsko tehnologijo se niso skrčile toliko, kot smo pričakovali, prav zaradi tega razloga. Podjetja še naprej vlagajo, kajti to bi jim lahko pomagalo pri varčevanju. In še nekaj. Mislim, da se ne moremo vrniti nazaj na področju digitalizacije. To je tehnologija z več razsežnostmi uporabe. To je pomemben element v proizvodni, IKT uporabljamo tudi v vsakodnevnem življenju. Ampak vrniti se ne moremo nazaj, zato ker imamo vsi pametni telefon, vsi uporabljamo aplikacije. Mislim, da naložb ne bomo zmanjšali, zato ker menimo, da storitve računalništva v oblaku niso zanimive. Mislim, da se bo to nadaljevalo, kajti večina evropskega gospodarstva temelji na MSP-jih. Sama sem neodvisna svetu, svetovalka, ampak to pomeni, da lahko sodelujem z številnimi drugimi podjetji in uporabljam seveda storitve računalništva v oblaku. To je model. Evropa se razvija v tej smeri. Informacijska tehnologija spreminja naše gospodarstvo, spreminja naš način življenja. Res je, digitalno gospodarstvo ne bo nadomestilo proizvodnje, s tem se strinjam. Ampak to je tehnologija, nič drugega, vse eno, pa spreminja proizvodnjo. To je prav gotovo nekaj zelo pomembnega. Najlepše vam to lahko prikažem na naslednji način. V času gospodarske krize je imel trg dela velike težave. V Evropi je stopnja brezposobnosti zelo visoka. Statističnih podatkov sedaj nimam, ampak vam jih seveda lahko podam. Popraševanje po spretnostih IKT se povečuje. Podjetja ne vedo, kje bi te kadre lahko našla. Izobraževanje se mora prav tako spremeniti. Zato se ne bomo vrnili nazaj, ne bomo naredili koraka nazaj. Pri digitalni agendi je po mojem mnenju pomembno to, da je to politika horizontalne narave. ki nam pomaga, da se s problemi soočamo skupaj, kajti s problemi se moramo spopadati skupaj. Pri razvoju te študije smo videli, da se dosežejo boljši rezultati, če so politike namenjene reševanju posameznih vidikov IKT. Primerov tega je zelo veliko. Nekdo je rekel, da je zelo pomembno analizirati te vidike z vidika ponudbe in popraševanja. To je res. V Evropi imamo veliko primerov tega. Na začetku prejšnjega desetletja sem izvajala obsežne projekte in študije tudi za Evropsko komisijo o storitvah za državljane, torej o javnih storitvah za državljane. Ljudje pa so potem rekli, no, imamo javne storitve za državljane, ampak jih nihče ne uporablja, zato ker je stopnja uporabe preniska. Kaj je to povzročilo? To je povzročilo vprašanje digitalne nepismenosti. Sprašujete se, kaj bo starejšimi, ampak upoštevati morate, da so ljudje, ki se bodo čez nekaj let vključevali v skupino starejših, tisti, ki so zrasli z računalnikom. Pomen vprašanja digitalne pismenosti se zmanjšuje. Problem bi lahko rešili tudi tako, da pomagamo pri izobraževanju vse od osnovne šole do univerze. Države članice se tega problema zavedajo. Spremeniti morajo pristop k izobraževanju. Tudi proizvajalci bodo morali spremeniti svoj pristop pri proizvodnih dejavnostih. Gre za problem organizacije, tako je nekdo rekel. To je tehnologija z več možnostmi uporabe. In eh, če si pogledamo učinek javno-zasebnih partnerstev in naložb v IKT, vidimo, da so rezultati dobri, če to spremlja reorganizacija delovne sile v okviru podjetja. Enako velja na vseh ravneh. V podjetjih, v družbi, na posameznem ozemlju. Problem je zelo zapleten. To pomeni, da nikoli ne moremo problema obravnavati samo enostransko ali enoznačno. To se povezuje tudi z okrožnostjo, ki sem jo omenjala na začetku. Mislim, da je to vse. Najlepša hvala v imenu vseh kolegov in kolegic. Lahko rečem, da je bila ta študija izjemno pomembna za nas. Tako namreč jasno vidimo, da niso pomembne zgolj evropske politike, ampak tudi tiste vonilne, vodilne pobude. Vsi smo bili zaslepljeni, vse te strategije so bile uh, zaslepljene in to je bil naš cilj izboljšati učinkovitost teh eh, strategij. Pogledati smo si želeli digitalno agendo z vidika eh, regionalnih in lokalnih oblasti. Mislim, da je bila ta študija torej zelo uporabna. Zato se vam zahvaljujem za njeno predstavitev. S tem bi rada zaključila sestankom. Čaka nas tradicionalni letni eh, sestanek 17. decembra regiji Koter, torek od eh, pol treh do petih v odboru regiji. Rok za eh, to imate. Če bi radi eh, sodelovali na delovnem kosilu, potem morate potrditi svojo deležbo do 29. novembra. Na naslednji dan pa se srečamo na seji odbora regije v parlamentu. Hvala. Konec sestanka. Uh,